Ta razprava se bo umaknila, če nihče tega ne nasprotuje, potem je sprememba dnevnega reda sprejeta. Potem pa je na slednja točka na dnevnem redu izjava podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko in sicer o razmerah v Egiptu. pri tej razpravi ne bo postopka pritegnite pozornost predsedujočega, niti ne boste mogli uporabiti modrega kartona, ker precej zaostajamo. Zato besedo kar ne mudoma predajam predstavniku sveta, gospodu Leškevičiusu. Zdi se, da bo gospod Leškevičius govoril tudi v imenu podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko v imenu gospe Ashton. Gospod Leškevič, beseda je vaša. Thank you, uh... Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Ravno v tem trenutku potekajo dramatični dogodki v glavnem mestu Egipta. In to je trenutek, ko moramo vsi v tem parlamentu pozvati stranke, da se izognejo nasilju, eskalaciji napetosti in da poiščejo rešitev krize skozi dialog. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, ta trenutek je res občutljiv, kritičen In ZDA morajo poslati enako, enak poziv k demokratičnemu pre, prehodu. Ehm, le na ta način bomo rešili obstoječo krizo. Visoka eh, predstavnica za zunanje odnose, gospa Eštenova, je že danes dopovdne pozvala k zadržanosti in iskanju politične rešitve na osnovi političnega vsebinskega dialoga. Kot je to vedno počela že od začetka arabske pomladi. Demokracija ni le vprašanje volitev in večine, ampak gre tudi za aktivno civilno družbo spoštovanja človekovih pravic, neodvisno sodstvo, vključno z svobodo izražanja. Gre za model, v katerem prisluhnejo državljanom in vsem dajo možnost, da spregovorijo, ne le večini. Zelo smo zaskrbljeni zaradi demonstracij, ki postajajo vedno bolj nasilje, kjer je veliko žrtov, tudi um, um, spolnega nasilja je veliko med, nad um, ženskimi udeleženkami te protestov. Visoka predstavnica je bila v Egiptu prejšnji teden, pogovarjala se je tako s predsednikom kot s predstavniki opozicije in vsem je jasno povedala že od začetka revolucije, eh, govorimo, da je odločitev v rokah egiptovskih državljanov in da je z njimi treba voditi dialog in sklepati kompromise treba je slišati glas egiptovskega ljudstva. Seveda prihaja do polarizacije političnega sistema. Na milijone protestnikov je v, na cestah Egipta in pozivajo, da odstopi predsednik Morsi in da se opravijo nove volitve. Protesti potekajo tudi v določenih uh, provincialnih centrih pred enim letom je eh, predsednik Morsi iz eh, muslimanskega bratstva postal prvi demokratično izvoljeni egiptovski predsednik. Takrat eh, je mednarodna skupnost in Evropska unija pozdravila njegovo izvolitev in takoj se je razglasil za predstavnika vseh egipčanov in organiziral je prenos oblasti z, vojaž, z vojsk Seveda, eh, razvila se je demokratična evolucija. Eh, naši diplomati so dolga mesece eh, bili vključeni v napore v Egiptu na diplomatski ravni, da bi se situacija stabilizirala. Seveda je ogromno težav v gospodarstvu in v politiki vsi vedo, da se med sabo morajo povab, pogovarjati, ampak očitno eh, niso bili vsi tega sposobni. Eh, Nažalost, eh, izvoljena vlada ni prinesla rezultatov, ki so jih državljani pričakovali. Pri tem je prišlo do kršitev spoštovanja človekovih pravic. Eh, mislim tudi na obsodbo uslužbencev nevladnih organizacij, ki so bili poslani v zapor. To je zelo zaskrbljujoče. Eh, predstavniki eh, nevladnih organizacij so. E, odpotovali v eh, Egipt in se zauzemali za rešitve na osnovi spoštovanja človekovih pravic. Eh, Pripravila eh, se tudi zakonodaja proti nasilju. Z egiptovske strani so seveda tudi sodelovali pri oblikovanju tega zakona in eh, veliko priporočil je bilo sprejetih, ter Egipt eh, je izrazil svojo pripravljenost, da bo delal skupaj z eh, Evropsko unijo in mednarodno skupnostjo pri pripravi tega zakona. Egipt je potrdil, da egiptovske oblasti čakajo na primeren čas za iskanje rešitev. Vendar se je prišlo do uh, veliko nezaupanja uh, in to je prine, sabo prineslo velike proteste. Sedaj po dveh letih je večina egipčanov v slabšem položaju, kot so bili na začetku arabske pomladi. Seveda se to povezuje z velikimi težavami ja, v javnih službah, eh, izpadi električne energije na dnevni osnovi in tako dalje. Eh, to je eh, seveda veliki ziv v demokratični tranziciji. Evropska unija še ne vedno pomaga Egiptu, ampak imamo politični sporazum In seveda se to navezuje tudi na neposredne tuje investicije v Egiptu. Eh, naše eh, finančne obveznosti, pa tudi eh, evropski, drugih iz mednarodne skupnosti, zahtevajo določene demokratične reforme. Najlepše hvala za vašo pozornost in kot sem rekel že na začetku situacija v Egiptu je zares dramatična, razvoj dogodkov je zaskrbljujoč. Kot sem že rekel, sedaj je pravi trenutek, da pozovemo vse politične stranke, da se vzdržijo nadaljne eskalacije in nasilja. Bomo še entrali na turno. Hvala lepa, gospod Leškevičius. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej za tri minute gospod Sala Franka v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod minister, gospe in gospodje. Tranzicijski proces v Egiptu doživlja dramatične trenutke. Prejemamo mešane informacije glede tega, kakšno je stanje, kaj se dogaja s predsednikom Morsijom pred približno eno uro naj bi vladne sile popustile pred vojaškimi silami. Država je zelo razdeljena, doživlja hude nasilne napade, ogromno življenje bilo izgubljenih, vlada razpada, država doživlja tudi hudo gospodarsko in socialno krizo. Egipt, gospod predsedujoči, je z gospodarskega, socialnega in političnega vidika v popolnem propadu. Kaj lahko mi, Evropski parlament, storimo v teh okoliščinah? Kakšno sporočilo lahko pošljemo? Lahko seveda kot prvo pozovemo k miru, k strpnosti, k zmernosti, zato da se te okoliščine presežejo. Kot drugo, spoštovati je treba glas ljudstva, gospod predsedujoči. Vzpostaviti je treba vključujoč dialog. Težko bo opraviti ta tranzicijski proces, če ne bodo soglasni. In ta proces mora privesti do oblikovanja ustave, ki zagotavlja pravice in svoboščine vseh državljanov, ki zagotavlja ločitev ob različnih vej oblasti, ki zagotavlja možnost, da se oblikujejo svobodne in pravične volitve, da se spoštujejo pravice manjšin, da se uveljavi pravna država. Gospod predsedujoči, slišali smo, da imamo v Egiptu vlado narodne enotnosti, treba je sprejeti ustavo, treba je spremeniti volilno zakonodajo, zato da se čim hitreje organizirajo volitve. Egipt je velika država, je simbol arabskega sveta, je ključni akter tudi v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu. To je proces, ki je v tem trenutku zastav zaradi dogodkov v Siriji. Vemo, da imamo težave tudi z jedrsko energijo v Iranu. Tako da je Egipt res akter ki ne sme pasti na kolena. Egipt bi se moral seveda ponovno spraviti na pravo pot, Evropska unija pa bi morala biti pripravljena Egipt podpreti. Mislim, da bi morali zagovarjati mir, soglasje, spravo v tej veliki državi. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Salafranka. V imenu skupine socialistov za tri minute, gospod Dekajzer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Merjanje sil se je začelo, poteka v tem trenutku, ko govorim, vojska in vlada gospoda Morsija se spopadata. Sama bi rada še enkrat izrazila podporo egiptovskemu prebivalstvu. Leta 2011 so se egipčanske prebivalci borili za več svobode, za več dostojnosti, za večje gospodarsko blagostanje. Gospod Morsi, predsednik Morsi je bil izvoljen na demokratičen način, izvoljen je bil na legitimnih volitvah. Ni mu uspelo upravičiti zaupanja egipčanskih državljanov. Oni so pričakovali več. Ampak ni vojska tista, ki bi lahko iskala rešitev. V tem trenutku, ko govorim, so na ulicah tanki, javna RTV je zasedena. Mislim, da bi morali pozvati k večjemu miru pri tem tranzicijskem procesu, k večji spravnosti. Predsednik Morsi je bil izvoljen na legitimen način. Res je, da mu to in tam ni uspelo, vendar bi morali upozoriti na vse tisto, kar ni delovalo tako, kot bi želeli na gospodarskem področju. Tekstilna industrija je v upadu, brezposelnost se povečuje, egipčanska valuta je vse manj vredna. Ampak vseeno je predsednik uspel vzpostaviti takšno stanje v državi, da je lahko država zaprosila za sredstva mednarodni denarni sklad. Ampak spomnite se, da so organizirali tudi referendum Spomnite se, kaj smo rekli o ustavi. Ustava ne zagotavlja vseh pravic. Tako da mi ustrajno trdimo, da je prišlo in da še prihaja do kršene človekovih pravic, kar je resno. Drži, da bi morali storiti korak naprej od vlade narodne enotnosti. Egipčansko državljanstvo bi moralo imeti možnost izbirati še enkrat. Spomnimo se na to, zakaj so se zauzemali leta 2011 za demokracijo, za človekove pravice. Brez miru ta tranzicijski proces ne bo nikoli zaključen v Egiptu. Gospa Ashton ima privilegirane odnose z egiptovsko vlado. Novembra smo si želeli, da bi se vsaj pojavila na fotografiji skupaj z gospod Clinton in gospodom Morsijem želimo, da bi gospa Ashton uporabila te svoje privilegirane povezave za to, da odigra vlogo pomembnega medijatorja. Evropska unija je storila veliko za ta demokratičen proces v arabskih državah, ampak ko je prišlo do tega družinskega fotografiranja, je bila Evropska unija zasenčena. Večjo vlogo so imeli drugi akteri. Gospa Ashton bo morala praviti še veliko dela. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospa Šake. Hvala lepa, predsedujoči. Egipčani v tem trenutku stopajo na ulice. Priča smo največjim demokratičnim demonstracijam kadarkoli. Situacija je zelo napeta. Vlada ne bi smela ščuvati državljanov drugega proti drugemu. Državljansko vojno je treba preprečiti. Morsi se bo soočil z velikimi izzivi na poti k temu, da spravi državo na poti k demokraciji, če bo hodil po stopinjah, ki jih je pustil Mubarak. Mislim, da bi morali nekaj storiti v zvezi s temi okoliščinami, kajti napetost je res zelo visoka. Morsi je izgubil vso verodostojnost, ki jo je imel v očeh številnih egipčanov. Številni egipčani zavračajo diktaturo večine, skušajo uveljaviti pravno državo, zaščititi pravice, svoboščine, priložnosti za vse egipčane. Demokracija je več kot samo en človek, en glas. Tudi Evropska unija se mora zbrati. Več za več je do sedaj prineslo veliko praznino in prazne obljube. Ne smemo ponoviti napak iz preteklosti. Treba je ponuditi roko egipčanom bolj odločno, bolj močno. Najprej zato, da se prepreči nasilje, da se spodbudi vključujoč dialog, da se organizirajo svobodne, pravične volitve, da se vzpostavi pravična družba, da se oblikuje nova gospodarska pot, da se oblikuje. Uh, nova ustava, da se začne spoštovati pravice in svoboščine vseh egipčanov. Storiti moramo vse, kar lahko, zato da ponudimo demokratično perspektivo vsem mladim egipčanom, ki jih je res ogromno. Mi ne smemo razočarati vseh teh mladih, ki se ozirajo v Evropi. K Evropi hvala. Šak. Hvala lepa, gospa Šake. V imenu skupine zelenih za dve minuti gospa Judica Argentini. Hvala lepa, predsedujoči. Takoj po tem, ko je gospod Morsi prevzel svojo funkcijo, smo ga povabili v parlament. Nažalost, do obiska ni prišlo. V zadnjih dneh pa smo priča dogodkom, ki dajo slutiti, da do tega obiska sploh ne bo prišlo. Kajti občutek imam, da bi se lahko z gospodom Morsijem pogovorili tako kakovostno, kot smo se včeraj z gospodom Orbanom. Gospod Morsi ni pokazal svoje demokratične plati. Drži se oblasti, moči, ki jo ima, uveljavlja restriktiven režim, omejuje pravice veroizpovedi in druge pravice, prelaga parlamentarne volitve. Namenska delovna skupina EU Egipt je bila na obisku v Kajru. Egiptu smo skušali pomagati, da stori več na področju gospodarstva, ampak zdi se, da v tem trenutku ne bi smeli dati sredstev na voljo. Sicer jih imamo na voljo, ampak smo jih zadržali. Pritisniti je treba na parlament, na predsednika, zato da se čim hitreje organizirajo nove volitve. Vendar se mi zdi, da bi morali stati ob strani egipčanov, da bi morali še naprej pritiskati. Salafisti so bili druga največja stranka na zadnjih volitvah. Zanima me, kje so vsi glasovi za Morsija, kam so šli. Zdi se, kot da vsi v parlamentu menijo, da imajo člansko izkaznico mednarodne in internacionalne. Ampak zdi se mi, da bi morali predvsem okrepiti stališče tistih, ki mislijo drugače. Okrepiti je treba vlogo žensk in vseh ostalih članov opozicije. Slišali smo v razpravi, da bi morali zadržati svoj denar, da bi morali dvigniti roke nad Egiptom, da bi morali Egiptu postavljati pogoje, ki smo jih vedno postavljali. Ta država bi morala postati demokratična, ampak v demokracijah predsednika ne voli vojska. Hvala. Hvala lepa, Judith, v imenu skupine EKR. Za dve minuti Doktor Temok. Gospod predsedujoči, mislim, da ni treba še enkrat podariti tega, da so razmere v Egiptu zelo resne. Okoliščine se spreminjajo vsako uro, kajti približuje se rok, ki ga je postavila vojska. Slišali smo tudi poročila, da so tanki že na ulicah. To priložnost bi morali izkoristiti zato, da ponudimo podporo vsem egipčanom, milijonom egipčanom, ki niso izgubili upanja za svobodo v času tiranstva Mubaraka, niti v času arabske pomladi. Eno leto živijo v kaosu, ki ga upravlja Mohamed Morsi, čigar verodostojnost postavlja pod vprašaj. Pred nekaj meseci sem tu trdil, da so revolucije tranzicije namesto transformacije. Namesto tega, kar doživljamo, bi morali biti priča čemu drugemu, ampak rekel sem, da se moramo pripraviti na nemire. Nažalost pa predsedniku Morsijo državljani ne zaupajo več, prisišmo do točke preloma. Egipčanski politiki se borijo seveda za lastne interese, morda tudi za interese mednarodne skupnosti, ampak na milijone egipčanov se skoraj da vsak teden poda na ulice, zato ker si želijo boljšega življenja, ki temelji na temnih svoboščinah in že dve leti to počnejo. Morsi je povezan z muslimansko bratovščino, z sektaškimi skupinami, ne pa z državljani Egipta. Pod njegovim vodstvom se je položaj koptov, žensk in manjšin poslabšal. Nepravično se je povečala državljanske svoboščine spod kopa predsednik, ki je skušal enostransko zaseči vso oblast. Še Mubarak si tega ni drznil storiti. To ni revolucija, ki so egipčani zahtevali, niti ni to revolucija, ki bi jo mi v Evropski uniji lahko podprli. Mi bi morali podpreti tiste upornike, ki zahtevajo nove volitve. Ne smemo dopustiti, da se na oblast vrne diktatorstvo. Opozicija mora protestirati brez nasilja, k temu jo moramo pozvati. Včeraj zvečer je prišlo do spopadov med varnostnimi silami in podporniki Morsija na Karski univerzi. Več kot 200 je bilo ranjenih. Mislim, da si je Egipt zaslužil veliko več kot Morsi. Hvala. Hvala lepa, gospod Tenok. V, skupini, v imenu skupine GUE, NGL, gospod Majer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, naslednje ure bodo nedvomno odločilne. Mislim, da bi morali od tu poslati sporočilo komu, glavnim akterjem v Egiptu imamo na voljo neko kombinacijo, ki bi lahko bila smrtonosna. Na milijone, ulice, na milijone državljanov se bo spet podalo na ulice, spet bomo priča blindiranim vozilom na ulicah in grozljivim podobam na televizijskih ekranih. Abdullah Fataha Azizija bi morali pozvati, da se odpove nasilju, da prisluhne državljanom, nič česar ne smejo storiti v nasprotju željami državljanov. Tudi gibanje Tamarot, uporniško gibanje pravi, da so zbrali 22 milijonov podpisov za to, da se organizirajo predčasne predsedniške volitve. To je edina priložnost, ki jo imamo za to, da se zagotovi ta tranzicija. Revolucija na trgu Tahrir in Hrmir je bila revolucija, ki je stremela k univerzalnim vrednotam takrat niso zahtevali ničesar v zvezi z verami, niti na Tahrirju, niti drugot. Ampak kar naenkrat so ti muslimanski brati in sektaške skupine tisti, ki prevzemajo oblast v Egiptu. Ali smo se mi skupaj z ZDA zmotili, ali smo res dali oblast muslimanskim bratom? Mislim, da bi morali sprožiti ustavni proces tako da bi jasno zapisali, da je Egipt lajčna država, ki zagotavlja univerzalne pravice. Hvala lepa, gospod Majer. Sedaj pa v imenu skupine IFD, e gospod Beldar. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes zjutraj sem se pogovarjal s svojim informantom, ki mi je rekel, da so številni umrli v Kajru. Pred eno uro smo bili priča neveri. Očitno je, da prihaja do množičnih demonstracij v tem trenutku. Nobene sile ne morejo zagotoviti javnega reda in miru, niti policija ne, kar je razumljivo glede na to, da policija ni ravno najbolj priljubljena, vendar niti vojske ni na ulicah. Če si pogledamo to kompleksno situacijo, se porodi vprašanje vsaj pri meni. Ali morda vsa ta kritika do Morsija ni upravičena? Se vam ne zdi, da uvajamo nevaren precedenčni primer, namreč, da bo ulica prevzela oblast, da bo vodila državo in uveljavila svoje zahteve, da bo ulica glavna in ne pristojni organi. Država je na poti v gospodarskem propadu. Liberalne, sekularne stranke so, vsaj na podlagi javnomnenjskih raziskav, v zadnjem obdobju naprimer salafisti, fundamentalisti in tako naprej, v slabšem položaju. Pravzaprav je to zadnje upanje, ki ga Egipče ima za to, da prepreči nasilno državljansko vojno in prelivanje krvi. To zagotovo ni nekaj, kar bi vzbojilo upanje. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto. Nepovezani poslanec, kolega Obermajer. Hvala lepa, predsedoči. Obama je dejal, da naj se Mursi približa demonstratom. Eštonova spremlja razmere in je prizadeta. Tato, kaj to pomaga demonstrantom? Malo. Kaj ti se bojijo za svobodo, bojijo se proti diktaturi muslimanske bratovščine in ravno ta vlada, ki je v zadnjem letu dobila prek milijardo evrov za izboljšanje demokracije in za spoštovanje človekovih pravic. To je smešno. Kako lahko predsednik sveta van Rompuy obljublja še nadaljne sredstva. Se spoh ne moramo slediti sredstvom. 60 odstotkov sredstev ponikne. V Kajru očitno ni interesa za izvajanje zahtev EU. Ničesar si ne želijo predpisovati, denar pa želijo. Zato je, mislim, da potrebno najti določene pogoje za izdajo sredstev. Če jih ne bodo sprejeli, potem nimajo pravice do sredstev. Grazie, signor... Hvala lepa, gospod Obermajer. Besedo predajam gospodu Leškevičiju, ki se bo odzval na pripombe vseh, ki so spregovorili v imenu političnih skupin. Gospod minister, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam to razpravo, ki je ravno kar potekala, še posebej v tem ključnem težavnem trenutku. Egipt se sooča z resnimi izzivi. V prihodnih dneh bomo verjetno priča ključnim odločitvam. Zato je treba stališče, ki ga bomo zauzemali, opredeliti na vrednotah, ki jih podpiramo. Ne bi se smeli postavljati na stran ene ali druge skupine. Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki so se oglasili v razpravi, gospodu Salafranki, gospe De Kajzer, gospe Šake, gospe Brandner, gospodu Tenoku, gospodu Majerju in gospodu Obermajerju. Hvala vsem. Lahko vam povem, da smo enakega mnenja, da smo prišli do enakih zaključkov in podali enako analizo. Strinjamo se, da bi morali sodelovati z Egiptom, ker je naš pomemben sosed in partner, vendar je ob koncu dneva pravzaprav vse v rokah egipčanov. Oni so tisti, ki bodo opredeljevali prihodnost Egipta in pot, po kateri bo Egipt šel. Izvoljeni predstavniki, izvoljena oblast so tisti, ki bi morali prisluhniti državljanom, podpreti bi morali odprt širok dialog največji sovražnik Egipta je razkol, polarizacija. Politični predstavniki morajo zagotoviti to, da bodo pričakovanja egipčanskih državljanov upoštevana, z njimi se morajo pogovarjati v okviru mirnega dialoga. Tisto, kar bi morali povdariti, je potreba potem, da se čim hitreje uveljavi demokracija s pomočjo vključujočega dialoga. Čim hitreje je treba organizirati volitve. Vsa prizadevanja je treba usmeriti v to, da bodo politične sile vključene v ta proces. Mi pa bomo skupaj z visoko predstavnico še naprej na vseh ravneh jasno povedali, da je treba prisluhniti glasu egipčanov in da je treba poskrbeti za nadaljen miren tranzicijski proces. Hvala, gospod minister. Šest predlogov za resolucijo smo prejeli strani ELS, Združene levice, socialistov, EKR, zelenih in liberalcev. Glasovanje bo potekalo jutri, prav tako ob 12. uri.